dobro jutro, drage kolegice in kolegi. Odpiramo zasedanje. Najprej naslednje obvestilo v zvezi z odločitvijo odbora INKO, da začnejo interinstitucionalna pogajanja, kar je bilo napovedano na začetku plenarnega zasedanja 11. marca v, eh, tu na plenarnem zasedanju. Nisem dobil zahteve, da bi se glasovalo o tem. Zato lahko odbor IMKO takoj začne s temi pogajanji. Sedaj pa bomo začeli s prvo točko na današnjem dnevnem redu in sicer sta to izjavi sveta in komisije o podnebnih spremembah. Želim vas obvestiti o tem, drage kolegice in kolegi, da V tej razpravi ni predviden postopek pritegni pozornost predsedujočega in tudi ne bomo sprejemili modrega kartona. S tem želim dati takoj besedo gos, eh, gospe eh, Melania Čot, eh, ki bo spregovorila v imen, imenu sveta. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu za to, da imam priložnost, da v imenu sveta spregovorim o tej pomembni temi. Vsi se zavedamo obsega in tudi nujnosti izzivov zaradi podnebnih sprememb. Tako to, to potrjujejo živahne razprave tako v svetu kot tudi v parlamentu. Globalno ukrepanje Eh, pa eh, ne zadostuje. In to kaže tudi posebno poročilo IPCC-ja z naslovom eh, Globalno segrivanje 1,5 stopin. Evropska unija želi biti vodilna pri svetovnem odzivu na podnebne spremembe in um, se drži svojih obvez iz pariškega sporazuma in želimo, da bi temperatura na svetu e, ostala bistveno pod dvema stopinjama. Evropska unija se zaveda tudi obveze, da je treba storiti še več v boju proti podnebnimi spremembami in sicer tudi v okviru drugih multilateralnih procesov, predvsem, ko gre za letalski in ladijski promet. Evropska unija je v glavnem na dobri poti, da bo dosegla cilje eh, glede eh, toplogrednih plinov, obnovljivih energij in eh, energetske učinkovitosti do 2020. V zakonodajo smo že prenesli ambiciozne cilje tudi za leto 2040 in s tem bomo dosegli zmanjšanje emisij za najmanj 40 odstotkov do leta 2030 v primerjavi z 1990. Finalizacija glavnih elementov. Um, Eh, zakonodajnega svežnja v zvezi s podnebnimi spremembami do 2030 je rezultat dela, ki se je začelo 2015 in je vodilo intenzivnih pogajanj in do sporazuma med obima sozakonodajalcema. Predvsem gre za pravila um, sistema trgovanja z emisijami, ki smo jih revidirali za zmanjšanje tepogrednih plinov v industriji in tudi na področju proizvodnje energije. In, um, za 2040 smo sprejeli zavezujoče cilje za vse države članice, tudi za druge sektorje, kot so gradnja, promet in odpadki. E, ko gre za porabo tal in za gozdarstvo, morajo države članice zagotoviti, da emisije toploglednih plinov ne pre, presegajo tega, kar sprejemajo ponori. V primerjavi z drugimi sektorskimi politikami, politikami. Naprimer, obnovljive energije, energetska učinkovitost, emisije CO2 iz avtomobilov, iz uh, gospodarskih vozil, iz uh, tovornjakov in florirani plini, um, bodo te politike seveda plivale tudi na naš uh, raven doseganja ciljev. Torej, robustna pravila upravljanja so bila dogovorjena na ravni EU, da bi zagotovili skladnost med državami članicami, torej med dolgoročnimi um, načrti in tudi uh, ko gre za olajšanje poročanja o tem. Eh, seveda je treba storiti še več, da bomo prispevali k dolgoročnim ciljem iz Pariza. V skladu s pariškimi cilji bo EU pripravila dolgoročno strategijo in jo posredovala pristojnemu organu Združenih narodov. E, in pozvali bomo tudi vse druge, da pravočasno predložijo dolgoročne strategije. Tako Evropski svet, kot tudi Evropski parlament sta povabila komisijo, da pripravi predlog za strategijo za dolgoročno zmanjšanje toplogrednih plinov do 2019. In komisija je novembra 2018 izdala sporočilo Čist planet za vse. Svet pozdravlja to sporočilo in poudarja pomen, da se osredotočimo na različne poti za dosego klimatske neutralnosti v skladu s pariškim sporazumom. Sporočilo um, je bilo že predmet razprave na srečanjih ministrov, ki so pristojni za okolje, konkurenčnost, energijo in sektorske razprave naj bi potekale tudi v naslednjih tednih in mesecih. Razprave dosledaj so izpostavile to, da je potrebno ukrepanje in da moramo razviti eh, dolgoročno strategijo na ravni EU in sicer na celovit, eh, vseobsegojoč način. Svet je mnenja, da eh, usklajeno, da je, da se mora usklajeno ukrepanje razširiti na več ravni ravna, upravljanja. Tudi nevladni akt akterji, regionalne lokalne vlade morajo biti vključene v te ambiciozne cilje. Priprava dolgoročne strategije EU mora upoštevati tudi integrirane eh, podnebne in energetske načrte držav članic, ki morajo biti konsistentni z dolgoročno strategijo EU. Želim opozoriti na to, da pariški sporazum priznava prehod eh, Eh, eh, torej tudi to, da je treba upoštevati tudi posledice za delovno silo v regijah in eh, v tistih skupnostih, ki jih ti ukrepi še posebej zadevajo. To je treba upoštevati pri um, strategijah za zmanjšanje topologridnih plinov tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni. Um, Seveda so pred nami veliki izzivi, ampak naši, uh, naše ambicije za znižanje emisij in za odporno ekonomijo, uh, eh, tu je vodilo tudi že dodatnih priložnosti za zaposlovanje, naprimer na področju obnovljivih en, virov energije, na področju izolacije stanovanj, uh, obnove stanovanj in stanovanske gradnje. Tehnološke in inovacije je treba okrepiti na vseh sektorjih, raziskave, razvoj, um, um, nove tehnologije. Um, Eh, za vse to potrebujemo tudi okvir, ki bo podpiral te inovacije in treba je eh, zagotoviti tudi vključitev zasebnih instrumentov, tako da bo eh, trg dobil signal za ustrezne investicije v, to, v ta sektor, da bi dos, še naprej zmanjšali emisije In da bi spoštovali pariški sporazum, bodo potrebne večje spremembe na ravni družbe, pri naših izbirah, pri naložbah, pri eh, potrošnji in pri eh, načinu eh, kon, eh, potrošnje. Torej, mi se veselimo nadaljnih razprav o sporočilu komisije, tudi na najvišji politični ravni. Evropski svet bo o tem razpravljal že naslednji teden in pripravili bomo smirnice glede nad političnih prioritet in usmeritev. In na osnovi teh smirnic bo svet eh, še naprej um, se osredotočal na to razpravo, da bo prispeval k celovitemu procesu. Svet se veseli tudi um, dogodka na visoki ravni, ravni, ki je predviden na mednarodni ravni 2019. Tam naj bi mobilizirali politično voljo za svetovno ozaveščanje. Um, in sicer na vrhu o podnebju Združenih narodov. Tu je tekma, ki jo lahko dobimo in ki jo moramo dobiti. In takšen je tudi naslov te konference Združenih narodov. Hvala. Eh, kolegice in kolegi, za tiste, ki so prišli malo pozneje, želim ponoviti, da ne sprejema modrih kartonov in da tudi ni postopka pritegni pozornost predsedujočega. In sedaj dobi besedo komisar Kanjite, ki bo spregovoril v imenu komisije. Komisar, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da lahko spregovorim o tej prednostni razpravi o podnebnih spremembah. Vaše ukrepanje je eh, privodilo do tega, da se je ozaviščanje za podnebne spremembe povečalo. Um, imamo pred sabo tudi poročilo v zvezi s povečanjem um, temperature za 1,5 stopinje in zato so potrebne politične akcije. V letu evropskih volitev um, si moramo ogledati, kaj lahko naredimo še več. V Evropi smo lahko ponosni na to, na kar, kar smo dosegli doslej. Um, evropske volitve in kampanja uh, je priložnost, da povemo državljanom, kaj smo že dosegli in vsaka politična stvar, stranka lahko predstavi tudi svojo vizijo za prihodnost. Večina eh, državljanov se ne zaveda, da smo sprejeli ambiciozen zakonodajni okvir do leta 2030. Tega ne bi dosegli brez odličnega dela, brez eh, predanosti in odločnosti članov te hiše. Evropska unija ima perspektivno podnebno um, perspek, um, podnebno strategijo. Um, pravi, pravilno izvajanje te zakonodaje naj bi omogočilo Evropski uniji, da zmanjšamo toplogredne pline. Um, za 45 odstotkov do 2030 v primerjavi z 1919, 1990. S pravimi pobudami pa lahko dosežemo še več. Gre eh, predvsem tudi za um, okvir za čisto uh, planet, ki smo ga sprejeli pred, pred kratkim. Um, Torej, lahko bi zato te cilje celo še zvišali. To kaže državljanom, da so podnebne in energetska vprašanja na vrhu evropske agende. Ta prioriteta napreduje v Evropi in mednarodnim partnerjem je treba povedati, da smo zgled drugim in da um, izpolnjujemo obljube. Vendar je sedaj tudi trenutek, da si uh, ogledamo uh, obdobje do 2050. Moramo še okrepiti naša prizadevanja in to bo možno samo z globoko transformacijo um, ekonomskega modela. Um, tako da bomo dosegli podnebno neutralnost in tudi blaginjo. Uh, ta model je pomemben za državljane in tudi za ekonomijo. In zato je komisija 2018 sprejela sporočilo eh, dolgoročno vizijo čist planet. S tem, da smo predstavili to vizijo, smo od, se odzvali na željo Evropskega sveta in Evropskega parlamenta. Vizija komisije želi um, določiti jasno smer delovanja za Evropsko podnebno politiko, da bi dosegli cilje pariškega sporazuma. Da bomo videli, kaj mora storiti Evropska unija, imamo osem scenarijev. Pet uh, scenarijev predvideva zmanjšanje za 80 odstotkov do 2050 z izvajanjem novi, uvajanjem novih tehnologij in krožnim gospodarstvom. To seveda ni dovolj, da dosežemo cilj 1,5 stopinje in to tudi ni vse, kar predlaga komisija. Moramo zmanjšati toplogridne eh, emisije do 2050 na nulo in zato potrebujemo scenarij, ki bo to omogočil, podnebno neutralnost. In, uh, predvsem gre tudi za spremembo ravnanja eh, analiza eh, kaže, da ekonomija, ki je podnebno neutralna do 2050, da je možna, da pa zahteva ambiciozno kombinacijo tehnologij in ukrepov. Ne samo za zaščito okolja, temveč tudi za posodobitev eh, ekonomije Evropske unije za trajnostno prihodnost, da povečamo naložbe v konkurenčne tehnologije in da zagotovimo boljšo kakovost državljanom. Treba je vlagati v bolj učinkovito ekonomijo, ki ne bo odvisna od uh, uvoza energije in ki zagotavlja tudi kakovost na delovna mesta. Tudi Evropski parlament je sprejel resolucijo, s katerim potrjuje te cilje in tudi jutri boste glasovali o tem. Eh, velika odgovornost je na nas, da bo to socialno pravičen prehod. Um, In da bo to om, odprlo tudi ekonomske možnosti. Taka transformacija zahteva vključujočo razpravo. Moramo eh, eh, razpravljati z državljani in civilno družbo in se skupaj dogovoriti za pot naprej. Mi smo že začeli to svojo ekipo in sicer smo sprožili javno razpravo o tem in prosim vas, da vsi prispevate k viziji 2050 za Evropo. In to je tudi eh, vsebina te razprave. Pravi čas je, da opozorimo na to. Vsi že čutimo posledice podnebnih sprememb. Eh, mnogi ne bodo več živeli 2050, ko bodo posledice še hujše, ampak mladi evropejci, ki protestirajo na cestah v vedno več mestih v Evropi, bodo uh, takrat odrasli in zato pozdravljam tudi njihov angažma. In gre predvsem za njih pri tem boju. Eh, gre za proces prehoda, ki se ga moramo bolj zavedati kot danes. To je nujno. Samo malo imamo časa za stabilizacijo podnebja in za izpolnitev pariških ciljev. Sicer čas še ni potekel, vendar ne moremo se še naprej obotavljati. Um, in Eh, zato je naša dolžnost, da ravnamo. Tudi zaradi tega poziva mladih. Um, um, In želimo razviti model podnebne neutralnosti, ki bi ga lahko posnemale tudi druge države, drugot po svetu. Moramo Eh, prisluhniti željam večine evropejcev in predvsem mladim, mladih generacij. Moramo se dogovoriti za cilje neutralno, podnebno neutralne, eh, gospodarsko uspešne Evrope in vemo, da je to tudi možno. Hvala, gospod komisar, in sedaj bomo nadaljevali z govorniki ki bodo spregovorili v imenu političnih skupin. Gospod Lize za štiri minute. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Prejšnji socialno-demokratski eh, zvezdni kancler Helmut Schmidt je nekoč dejal, kdo ima vizije naj gre k zdravniku. Vendar se mi zdi, da v politiki potrebujemo vizije. In ravno v Evropski evropski politiki potrebujemo vizije. Evropska komisija je predložila tako vizijo, želimo postati podnebno neutralni do leta 2050 in dobro na tej viziji je, da jo potrjujejo tudi dejstva in scenariji. Um, izpoved komisije je jasna, lahko ustvarimo celo dodatna delovna mesta in dodatno gospodarsko rast v Evropi, če Eh, si prizadevamo za dosego tega cilja. Po vsej Evropi šolarke in šolarji demonstrirajo za zaščito podnebja. In menim, da ko bomo jutri sprejeli, sprejeli to resolucijo in eh, bomo uh, z veliko večino podprli podnebno neutralnost, eh, bomo s tem dosegli prvi cilj. Vendar šolarke in šolari morajo demonstrirati še naprej. Upam, da tudi zunaj časa pouka, kajti mi ne odločamo sami. Svet mora sprejeti ta scenarij in to bo gotovo dosti težje kot tu v Evropskem parlamentu. In ravno, da bi eh, spodbudili svet k premiku, eh, da bi soglasil, da bi dal soglasje k tej strategiji, moramo natančno razmisliti o tem, kaj storiti. ELS je kritična in sicer, da bi do 2000. 30 sprejeli cilj zmanjšanja za 55 odstotkov. Ravno smo sprejeli podnebno zakonodajo in tudi um, Um, varni načrti uh, so pomembna dobrina. Če zdaj spet vse spremenimo, nam to ne bo pomagalo. In tiste države članice v svetu, eh, ki nočejo podnebne neutralnosti in sicer načeloma bi s tem dobili v roke argumente, uh, Eh, eh, če bi pretirali pri tej resoluciji. Mislim, da smo našli dober kompromis v pogajanjih med posameznimi političnimi, skupi, političnimi skupinami in ta naj bi se jutri uveljavil. Za ELS je pomemben pravičen prihod na prehod na. Um, podnebno neutralnost. Moramo pomagati tudi eh, ljudem, ki delajo v eh, premogovnih območjih, eh, da najdejo nova delovna mesta. In po, treba je zagotoviti tudi konkurenčnost industrije. In sicer, naprimer, proizvodnja jekla brez emisij CO2. -ja. Tehnično je to možno, ampak zato potrebujemo veliko podpore. In naš kolega eh, gospod Eler v trialogu se danes pogaja o tej temi in sicer, da bi Evropa Evropska unija podprla te tehnologije in moramo ga pri tem podpreti. Gospe in gospodje, eh, šolarke in šolarje, eh, ki demonstrirajo v mojem volilnem okrožju, sem povabil na razpravo. In seveda so šolarke in šolarji pri tem imeli prvi, prvo besedo. Seveda bo ta razprava popovdan in ne med eh, časom pouka in zdi se mi pomembno, da eh, začnemo dialog tudi s podjetniki, kajti mnogi podjetniki mi pravijo, to nam ne bo uspelo, tega si ne moremo privoščiti in zato moramo sodelovati. In tu ne bomo zgled za druge po svetu, če smo na koncu podnebno neutralni, če pa bo industrija proizvajala drugot na svetu in ne pri nas. Zato ne more biti naš slogan um, varstvo podnebja na mesto delovnih mest. Mi želimo varstvo podnebja in delovna mesta in zato se borimo za to, da bi resolucija, ki je sedaj na mizi, bila sprejeta brez bistvenih sprememb jutri, ko bomo glasovali. Na se mi zdi, dali pravilen signal. Najlepša hvala, gospod Liza. In sedaj za skupino S in D, za šest minut, gospod Bulman, prosim. Spoštovane kolegice in kolege, danes imamo goste v parlamentu. 61 mladih iz 20 državah je na tribuni. Pozdravimo jih. Oni so eh, predstavniki gibanja eh, Mladina za podnebje. Dobro je, da imajo vsi poslanci možnost, da se srečujejo z mladimi v svojih volilnih okrožjih, danes pa jih vidite tukaj in to je še bolje. Vse to je začela Greta Thunberg, ki je sklenila, da bo eh, stavkala pred švedskim parlamentom in v rokah držala Eh, znak, eh, ki ga je pobarvala sama. To je družbeno gibanje danes. 100 eh, tisoči v 70 državah, v se, več kot 700 mestih gredo na manifestacije tega gibanja petki za prihodnost. To je socialna revolucija, ki se je sedaj začela posod. Kolegice in kolege, mi politiki, poslanci,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 Oni bi morali eh, tu predstaviti svoje zahteve, bi morali spraševati nas in mi bi jim morali dajati odgovore. In to je bila pravzaprav tudi zamisel nekaterih skupin, da jih povabimo, eh, da se pogovorimo z njimi. Žal pa eh, nismo dobili večine za to v konferenci predsednikov. To zelo obžalujem konzervativci, liberalci in skrajna desnica eh, nam niso omogočili te možnosti odprte razprave danes. Žal so blokirali eh, odprto razpravo z mladimi, ki gredo vsak eh, teden na ulice. Morda bomo nekega dne ravnali bolje, gospod predsednik. Torej, sklep je bil, eh, da skupine, ki to podpirajo, SND, eh, zeleni, guje, da jih povabimo na naše eh, sestanke skupin, da jih poslušamo. Hoteli smo vedeti, kaj si želijo in odgovor je bil posem jasen. Pozvali so nam, nas k ukrepanju. Skrajni čas je, da ukrepamo, naj ne odlašamo, naj ne dajemo poceni odgovorov, naj ne omogočamo več zamud. Tu gre za največjo grožnjo v zgodovini človeštva. Mladi imajo prav, želijo živeti brez eh, strahu, želijo imeti perspektive zase, za njihove bodoče eh, družine in eh, življenje brez uničevanja. In zaradi tega želim povedati mladim, ni dovolj, da se tu smehljamo, ni dovolj, da se delamo, kot da bi poslušali, pa vse to ne bi imelo nobenih posledic. Ravno nasprotno, potrebujemo radikalne posledice, če želimo rešiti eh, eh, zemljo in če želimo imeti vsi neko prihodnost. Eh, v moji politični skupini smo poskrbeli za to, da preverimo naše politične programe in našo politiko danes in jutri želimo usmerjati po ciljih trajnosti Združenih narodov. To pomeni, da ne smemo nikoli več razpravljati o gospodarstvu brez okolja. Ne smemo pa imeti tudi nobene razprave o okolju, ne da bi upoštevali tudi socialne varnosti v naših družbah in ne da bi poskrbeli za to, da imajo vsi ljudje neko korist eh, od naše bodoče družbe. To pomeni, da ekologija ni nekaj za malo številno peščico. Tam, kjer zginjajo delovna mesta, eh, moramo pravzaprav eh, investirati v delovna mesta. Vprašajte gospoda Macrona, ki se sedaj uči mi moramo poskrbeti za pravičnost v naših družbah. Ne sme se zgoditi, da bi delovni eh, ljudje, delavci sami plačevali družbeno eh, transformacijo, ravno nasprotno. Eh, ideološko spremembo bomo uspešno pravili le, če bomo imeli tudi socialne spremembe in dobro socialno prihodnost, bomo uresničili samo, če nam uspe eh, transformacija eh, industrijske družbe in če nam uspe eh, zagotoviti mir tega sveta in mirno sožitje z naravnimi veri. Slišal sem komisijo kolego Lize, ki se res angažira za te teme, vendar prijateljice in prijatelji, to je preprosto, če ste odločeni, potem storimo to v novem mandatu. iz uh, pakta za rast in stabilnost naredimo uh, pakt za trajnost. Iz evropskega semestra ne smemo im, uh, narediti samo gospodarska razmišljanja, temveč potrebujemo razmišljanje o trajnosti. Torej, borimo se skupaj za te cilje. Hvala lepa, gospod Bolman. V imenu predsedstva in v svojem imenu lahko rečem, da bi v naslednjem mandatu verjetno lahko imeli eh, predstavitev mladih v tem hemiciklu. Eh, mislim, da bi večina to podprla, jaz bi to vsekakor podprl. Sedaj pa gospa Višnjevska za minuto in pol za EKR. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovane gospe in gospodje. Pa Riška. Pariški sporazum za podnebje je pot v čisto okolje. Potrebujemo neko strategijo na podlagi zmanjšanja emisiji. To je težko uresničiti na uravnovešen način. Mi moramo investirati v raziskave, inovacije, podpirati moramo tiste regije, ki doživljajo preobrazbo, naprimer eh, eh, premogovne regije, Šlezija, odkudar jaz prihajam in zaradi tega želim eh, podporo za eh, mojo resolucijo, kjer govorim o pravični preobrazbi, kjer ne bo nihče izključen eh, in kjer ne bodo tudi izključeni tisti, kjer igra premok veliko vlogo. 80 odstotkov naše energetske mešanice odpade na premog, v Franciji samo dva odstotka. E, mi moramo dati priložnost tudi tistim, ki so stavili na premog. Potrebujemo pravično preobrazbo, ki bo pravična tudi za e, premogovniške regije. Mi moramo zagotoviti, da bodo poslušali tudi mlade. Mladi so pametni in vedo, e, da ponekje Eh, eh, vidimo pomankanje energije, zaradi tega revščino, brezposelnost, zaradi tega gredo ljudi eh, na cesto. Potrebujemo pravično preobrazbo, ki bo vsem nekaj prinesla. Hvala lepa, sedaj pa za Alde gospod Gerbrandi za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes je poseben dan, ne samo da eh, bodoča generacija trka na naša vrata, gleda nam čez eh, rame in preverja, ali skrbimo za njihovo eh, prihodnost. Pokazali so, da mi uničujemo njihovo prihodnost. Ali se tega zavedamo, ali ravnamo v skladu s tem? Bojim se, da ne. Ne samo Eh, podnebje, sistematično uničujemo tudi naravo. Eh, Evropska unija ne bo uresničila lastnih ciljev na eh, področju biotske raznovrstnosti in ni nobenih ukrepov za preobrat. Potem podnebje. Imamo zakonodajo, Eh, povečujemo delež proračuna za preprečevanje podnebnih sprememb. Ali je to dovolj? Mi vsi vemo, da ni. Mi potrebujemo 25 odstotkov v letu 2030. To je povsem jasno. Eh, vendar ukrepati moramo tudi na vseh drugih področjih politike. In ta ponedeljek smo. Uh, Eh, pokazali, da smo razočarali mlade. Glasovali smo o vzdržnih financnah in eh, desna stran tega parlamenta eh, je bila brez ambicij. Eh, in to je bilo zelo pomembno. Vsi, eh, čov, vse človeške dejavnosti eh, se začenjajo z investicijami. Želimo zelene investicije, vendar vse investicije morajo biti čim bolj zelene. To je stalna bitka. Mi bomo uspešni le, če bodo vse investicije zelene in to je korak naprej. Predsednik, danes eh, sedi tu eh, prihodnji rod. Mi imamo samo zelo malo časa. Čez nekaj let bodo oni sedeli tukaj in uh, izognimo se situaciji, da bomo mi sedeli na njihovih uh, mestih in gledali uh, osramočeni, kako čistijo uh, našo uh, uh, zmedo. Hvala lepa, kolegi. Sedaj pa za zelene. Gospod. Uh, Ekart. Hvala lepa. Ja, čas je, da govorimo o podnebnih spremembah, ampak mislim, da eh, so ljudje že naveličani tega, da eh, vedno znova poslušajo. Hvala, hvala, da ste nas na to upozorili. Saj ne potrebujejo zahval, potrebujejo eh, odziv. Pred desetimi leti sem prišel v ta parlament in sicer iz stroke sem šel v politiko. Zakaj? Zato, ker politiki niso bili dovolj aktivni in odločil sem se, da je čas, da se aktiviramo. Se upravičujem, komisar, se upravičujem, zastopnica sveta. Zadnjič, ko sem si pogledal vse te proteste, Nikogar nisem videl, ki bi zahteval vizijo za 2050. Vsi zahtevajo vizijo zdaj. Več moramo narediti zdaj, kot Evropa. In naše ambicije moramo biti večje zdaj. Ne moremo govoriti samo o dolgoročnih eh, strategijah. Gospod Lize celo pravi, najprej dolgotrajna strategija, ne govorite preveč o takošnjih akcijah, to bo namreč pretreslo nekatere države. Ampak saj to je namen, govorimo o uh, krizi, o podnebni krizi, treba je ukrepati takoj. In en od sloganov je, če bi bilo podnebje banka, bi bilo že rešeno do zdaj. In čas je tudi, da naredimo več. In to vidimo. Vidimo proteste za podnebje in ne protestirajo samo mladi. 40 tisoč ljudi je bilo na cestah v Amsterdamu prejšnjo nedeljo, v Bruslju dvakrat je bilo že 70 eh, tisoč ljudi eh, na cesti. To so socialna gibanja in eh, ne smemo jih razočarati. Če želite govoriti o prihodnosti Evrope, to je prihodnost Evrope. Prihodnost Evrope eh, so zelena delovna mesta in to je moj odgovor kolegi Petru Lize. Ko govorite o teh delovnih mestih za prihodnost, morate govoriti o tem zelenem prehodu druge regije na svetu že uh, investirajo, se že premikajo. Poglejte si uh, investicije v sončno energijo uh, v, na, v Indiji, poglejte si, kaj se dogaja uh, v Kaliforniji in vaša nemška avtomobilska industrija več investira v čiste energije na kitajskem kot v Nemčiji. Uh, moramo narediti več, moramo se odzvati in ne govoriti samo o o tarčah, ampak eh, dobro je tudi to, da se ljudje sedaj razburjajo, kajti eh, to, kar se sedaj dogaja, kaže na to, da nimamo istih tarč. In ko uh, si te tarče pobliže ogledamo, potem vidimo, da se interese fosilne industrije še vedno močno ščiti na tem delu parlamenta. Kolegi, eh, še vedno govorite o tem, ne govorite o negativnih vidikih našega financiranja. Uh, res želimo zagotoviti, da eh, bo kmetijstvo zeleno. Enako velja tudi za eh, promet. Moramo doseči čist eh, promet in tudi drugih ciljev ne dosegajo. Potrebujemo nove, više, bolj ambiciozne tarče in po teh volitvah bo res čas, da delujemo in da nehamo samo govoričiti. Dobro, hvala za skupino GUE. Ima besedo gospa Bojlen. Hvala lepa. Greta ni mogla spregovoriti pred tem eh, parlamentom. Zakaj? Zato, ker govori resnico. To pomeni, da eh, zopet nismo uh, prevzeli vodstva pri uh, uh, podnebnih spremembah. Ta, uh, Ta parlament veliko bolj skrbi to, da bi ga nagovorila neka deklica, kot pa to, kar se dogaja s podnebjem. In dve stopinji nista več dovolj. Poročilo IPCC jasno kaže na to, da moramo ostati pod 1,5 stopinje, če se želimo izogniti katastrofe. Eh, potrebujemo spremembo, hitro spremembo in eh, to, kar imamo v tej skupni rezoluciji, eh, ni nič takega, kar bi potrebovali. In to ne gre dovolj daleč, glede na to, kaj potrebujemo. Tu ne gre za politične kompromise, gre za uh, znanost. In jutri, če ne bomo podprli amandmaja, uh, ki zahteva od EU, da emisije zniža za vsaj 55 odstotkov, potem to ni samo. Uh, žalitev za aktiviste, ki nas tu gledajo, temveč je tudi nevarnost za prihodnost. Čas je, da prevzamemo vodilno vlogo. Hvala lepa, gospa Bojlen. Za EFDD pa ima besedo gospa Evi za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Um, torej, tudi državljani zunaj Evropske unije eh, protestirajo za varstvo prihodnosti. Ampak to, kar se dogaja, je, da Eh, počasi sežigamo naš planet, eh, pri čemer je odgovornost na več ravnih, na globalni ravni, pa tudi mi kot Evropa, ali smo res storili dovolj, ali smo storili dovolj, da zagotovimo prihodnost za planet, za, pravo, pre, za pravi prehod na ekonomijo z ničelnimi emisijami. Um, in treba je pri tem vključiti tudi družbo. Jaz ne verjamem v to, kaj ti cilji so bolj na papirju eh, in ne zagotavljajo znižanja temperature in treba je sprejeti še dodatne cilje. In želim pozvati svet in komisijo. Um, Ne eh, smemo omejevati naložb v obnovljive vire energije. In eh, tudi pri eh, dolgovih je to treba upoštevati. Jaz bom jutri skupaj z mladimi eh, sodelovala v teh protestih. Grupa. Hvala lepa, sedaj gospa Milanza in INF e za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Podnebne spremembe so bistven problem za vse prebivalce planeta. Eh, treba je pravzaprav odgovorno uresničevati pogojbe. Mi se moramo zavedati dveh fenomenov. Enega, ki izhaja iz človeške odgovornosti po 200 uh, eh, letih. Uh, divje industrializacije, eh, imamo tu velike posledice. Drugo pa izhaja iz naravnega eh, cikla. Eh, naprimer, eh, po zadnji eh, ledeni dobi so se temperature povišale za 4 eh, stopinje in eh, dvignila so se gladine morja in človek ni bil nič kriv za to. Eh, mi moramo seveda najti inovativne rešitve. mi se moramo opirati eh, trženju z vodo, zrakom, eh, mi moramo zagotoviti ustrezna bivališča, prevoze eh, in tudi to upoštevati pri davčnih pravilih. Na ta način bodo pač ljudje bolje živeli. Se opravičujem za prekinitev, izkoristili ste svoj čas. Eh, sedaj pa prosim komisarja Kanjeteja naj se odzove na razpravo. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam za njihove prispevke, za njihove ambicije. Eh, ko se pogovarjamo z mladimi, moramo stvari dati na mizo. Ne moremo reči, da ni bilo ukrepanja pri komisiji v zadnjih petih letih na področju podnebnih sprememb. To ni res. V zadnjih petih letih se je zgodilo več eh, na področju ukrepov za podnebje kot kdajkoli prej. Eh, v Parizu smo sprejeli prvo eh, mednarodno zavezujočo pogodbo. Evropska unija je bila tu vodilna s svojimi ambicijami. Imamo sporazum, imamo cilje, ki so potrebni za zaustavitev eh, podnebnih sprememb. Tudi ta parlament je eh, bil bolj ambiciozen. Hvala lepa tudi vsem eh, poslancem, ki ste povečali ambicije glede CO2-ja, obnovljivih verov in tako naprej. Opravili ste dobro delo, smo na pravi poti. Eh, komisija pa tudi pravi, eh, da imamo eh, revizijske klauzule za leto 2030. Torej, ukrepi bodo sprejeti glede na napredek. Mladi želijo hitre ukrepe. Komisija je Eh, rekla, da želimo podnebno neutralnost do leta 2050. To je eh, deset let pred tem, kar eh, napoveduje znanost. IPCC Eh, pravi, da moramo doseči neutralnost leta 2061 in velike države imajo veliko odgovornost, tem se strinjam. Torej, mi imamo zakonodajo, imamo revizijske klauzule, to ni dovolj. Eh, parlament in komisija imata veliko odgovornost eh, in upam, da bodo špicen kandidati, vodilni kandidati tudi šli po tej smeri. Eh, mi imamo ustrezne ambicije in eh, v svetu potrebujemo podpore za te eh, cilje 2030 oziroma 2050. Mi pa moramo imeti velike ambicije in zaradi tega smo tudi tukaj torej eh, velika razprava teče, mladi, eh, industrija, delavci poslušajo. Tu potrebujemo pravično socialno tranzicijo. Ne moremo se boriti proti eh, podnebnim spremembam, če bodo potem vsi brezposelni. Mi moramo sprejeti elektromobilnost, da se ljudje drugače usmerijo, moramo imeti ustrezne resurse in tu moramo biti ambiciozni. To se dotika vseh sektorjev ekonomije. Potrebujemo strukturne spremembe. Potrebujemo podporo vseh državljanov. Sedaj imamo torej priložnost, da eh, odgovorimo eh, na zahteve mladih in Evropski eh, svet mora sprejeti ambiciozne načrte in ta parlament in komisija jih mora potrditi. Eh, mladi eh, delavci v avtomobilski industriji, v eh, jeklarnah, v premogovnikih potrebujejo pravično tranzicijo. Uspešni bomo, če ne bomo nikoli izgubili na tej poti. To je pomembno tudi za kampanjo v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, in sedaj gospa Čot v imenu eh, sveta. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, naj se vam ponovno zahvalim za to koristno razpravo, za vaše komentarje. In eh, tudi jaz želim pozdraviti mlade na balkonu. Javnost, Evropski parlament in svet uh, imajo uh, iste cilje in skrbi glede te teme. Mi moramo razmisliti, kako lahko uporabimo eh, gospodarstvo, da zagotovimo najboljšo prihodnost za naše okolje, državljane, podjetja, industrijo. Evropska unija je bila uh, uh, dolgo časa tista, ki je prednjačila Eh, in tako naj tudi ostane. Eh, v času romunskega predsedovanja svetu bomo eh, delali naprej na viziji, ki jo je predstavila komisija. Želimo jasno politiko inpute, ki bodo omogočili bodočo razpravo. Še enkrat hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica, gospe in gospodje prejel sem devet predlogov eh, resolucij, po tej razpravi eno eh, od odbora ITRE, eh, eno odbora za okolje, javno zdravje in varnost, eno resolucijo skupine EFDD, eno zelenih, eno skupine SND, eno skupine ALDE, potem EKR, ELS. In GUSO tudi dale vsaka svojo resolucijo. Imamo torej devet predlogov resolucij, zaključili smo razpravo, glasovanje bo jutri. Za nekaj minutk moram. Eh, prekiniti eh, to zasedanje, ker je naslednja točka napovedana za deseto uro. Počakati moramo na gospoda Barnjeja. Hvala lepa vsem kolegom za disciplino. Imeli smo dobro razpravo. Hvala lepa mladim, da ste bili z nami. Upam, da. Uh, nismo slišali samo uh, odločnih besed, temveč da bodo temu sledili tudi ukrepi, torej prekinitev do 10. ure. Hvala lepa.